Good evening, colleagues. Can I ask everybody now to... Dober večer, kolegice in kolegi. Prosim vas, da zasedete svoja mesta. Želeli bi začeti pravočasno. Dnevni red je natrpan, moramo ga spoštovati. Prosim, vsi eh, se usedite na svoje mesto. Če se kdo želi pogovarjati, naj to počne izven te dvorane, tako da bodo tisti, ki jih razprava zanima, lahko poslušali. Pozdravljam vas na tem javnem zaslišanju in zlasti želim v imenu našega odbora pozdraviti gospoda Mimico, ki je kandidat za komisarja za mednarodno sodelovanje in razvoj. Kot eh, veste, bo parlament eh, izvolil novo komisijo v skladu s členom 118 in 116 poslovnika. Vsi eh, kandidati za komisarje bodo povabljeni na zaslišanje. E, izbrani so bili na podlagi svoje neodvisnosti in sposobnosti. Prav tako bo parlament ocenjeval e, njihovo razumevanje njihovih e, resorjev. In danes bomo e, ocenili, kako kandidat izpolnjuje te zahteve. Vsem želim povedati, da je ta sestanek javen in se tudi prenaša po satelitu in preko interneta. Posnetki, eh, videoposnetki bodo na razpolago kmalo po saslišanju, kar zadeva tolmačenje. Tolmačenje je v 22 jezikov. Zelo strogi bomo pri času, vendar vas prosim, da govorite normalno hitro. Ne govorite prehitro. Če boste govorili eh, prehitro, vam bodo tolmači težko sledili. In ko boste končali, se svojim nagovorom ogasnite mikrofon. E, kandidat za komisarja je dobil nekaj vprašanj v pisni obliki. Na e, ta vprašanja je pisno odgovoril in ti pisni odgovori so sedaj na razpolago v tej dvorani. Razdeljeni so bili tudi vsem članom odbora. Kako bomo delali nocoj? Najprej bo kandidat za komisarja eh, imel svoj nagovor, ki ne bo trajal dlje kot 15 minut. Glavni del zaslišanja bo seboval 45 vprašanj, ki jih bodo postavljali poslanci. V prvem krogu bomo prisluhnili enemu predstavniku vsake politične skupine. Vprašanja ne bodo presegla eno minuto, kandidat za komisarja bo imel pa na razpolago minuto in pol časa za odgovor. Potem eh, pa lahko eh, predvidimo eh, še nekaj dodatnih vprašanj, eh, vendar samo po pol minute. Se pravi, eno minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor. Kolegice in kolegi, zelo stroga bom, eh, ne moremo si privočiti, da bi izgubljali čas. Prav tako smo povabili na to zaslišanje dva odbora, AFET odbor za zunanje zadeva in odbor za mednarodno trgovino. Ta dva bosta tudi imela priložnost eh, postaviti eh, vprašanja. Eh, predstavnika odborov bosta govorila po koordinatorjih, po političnih skupinah in potem bodo govorili posamezni člani posameznih političnih skupin. To bo naš postopek. Danes upam, da bo vse teklo brez težav. Eh, prosim, da eh, smo eh, disciplinirani in najprej dajem besedo gospodom Mimicom za 15 minut.